podpiramo tudi trud za popolno zaprtje zapora v Guantanamo. Hvala. Najlepša hvala, komisarka. Slišali smo komisarko Malstromovo in sedaj je razprava dejansko zaključena, čaka nas glasovanje. Siete, siete imamo sedem predlogov za resolucije o Vietnamu. En predlog je skupni predlog šestih političnih skupin. Vse skupine razen, razen združene levice, ELS, EFD, socialisti, ALDE, zeleni. glasovali bomo o osnutku skupne resolucije. Dovolite mi, da ustavim svojo glasovalno kartico v napravo. Glaso, glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. soglasno sprejeto. Sedaj pa šest osnutkov resolucije o stanju človekovih pravic v Kazahstanu. Imamo tudi en ustni predlog spremembe, ki ga je vložila gospa De Kajzer. Mislim, da je to predlog spremembe, ki je tehnične narave. Predstavite ga tako, da bomo razrešili morebitne eh, težave oziroma napačne tolmačenje. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V uvodni izjavi N. V uvodni izjavi N torej piše, da je Brnica Eštenova obiskala Centralno Azijo in Kazahstan. Potem ni izdala nobene izjave o tej zadevi, tako piše. Sama sem našla izjavo, izjavo z, dne, de, uh, eh, z meseca decembra 2012, takoj potem, ko je obiskala ta del sveta. Mislim, da bi morali zapisati, da je na to po obisku podala izjavo decembra 2012. Izjave ni pripravila tekom obiska, ampak decembra 2012. S tem sledimo dejstvom. Nihče ne ogovarja, se mi zdi, tako da bomo glasovali o besedilu. Glasujemo torej o resoluciji z izglasovano spremembo. Poimensko glasovanje. Ste vsi glasovali? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. kot vidite, je bilo besedilo podprto z veliko večino. Ahora, el acta de esta sesión se va a someter a la aprobación del Parlamento al comienzo de la próxima sesión y, de no haber objeciones, transmitiremos. Zapisnik tega sestanka bo predmet potrditve na naslednji, naslednjem plenarnem zasedanju čestitke tistim, ki ste podprli te resolucije.